can no we good just a moment just a moment we have to follow the procedure. gospod predsednik najlepša hvala. ponovno začenjamo z za našim zasedanjem. In želim vam povedati, da imamo zapisnik včerajšnjega zasedanja in mene zanima, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik. S tem je zapisnik potrjen. In sedaj Prehajamo na prvo točko današnjega popodneva in sicer gre za izjavo podpredsednice komisije oziroma visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o evropskem sistemu sankcij zaradi kršenja človekovih pravic. Visoko predstavnico danes zastopa gospod komisar Johannes Han, ki mu dajem besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Strinjam se s kolegi, da so po celem svetu človekove pravice ogrožene in da moramo narediti vse, da preprečimo hude kršitve človekovih pravic. Velik izziv je ta, da se vsak dan še bolj osredotočamo na vsakodnevno uporabo naših orodij in da prepričamo tudi partnerje, da izpolnijo svoje obveznosti in zaveze. Naša eh, trenutna škatla orodij je kar precej obsežna, vsebuje zelo veliko multilateralnih in eh, bilateralnih eh, orodij. Evropska unija bo nadaljevala z obsodbo človekovih pravic oziroma kršitve človekovih pravic, kjerkoli prihaja do njih. Treba je tudi ugotoviti odgovornost za te kršitve. Svet se hitro spreminja in moramo zagotoviti, da bo Evropska unija ustrezno opremljena, tako da bo še naprej vodilna na področju varovanja človekovih pravic. V tem kontekstu je nujno oblikovati ciljano ocenjevanje tega, kako bi lahko evropski sistem sankcij prinesel dodano vrednost, tako da bi okrepili človekove pravice in preprečili kršitve oziroma zlorabe le teh. Izredno pomembno je vprašanje področja uporabe bodočega sistema sankcij in potrebno je tudi definirati, katere vrste kršitev bo ta režim pokril. Če bi se ta sistem osredotočal samo na sistematične kršitve človekovih pravic, na hude člo, eh, kršitve človekovih pravic, na korupcijo eh, in tako naprej. Treba je najti vprašanje na to odgovore in eh, tudi razmisliti o povezavi med takim sistemom in drugimi sistemi, ki že obstajajo na ravni Združenih narodov in na mednarodni ravni imamo tudi eh, posebne eh, sisteme za države, kot so za eh, Iran in Mjanmar. Tukaj je treba razmisliti o tem, ali so vse možnosti obstoječih sistemov bile izkoriščene. Obstajajo seveda tudi eh, ome, eh, omejitve. Ali lahko horizontalni sistem za kršenje človekovih pravic zapolni obstoječe praznine in ponudi bolj fleksibilen pristop. Ne na zadnje, imeti moramo tudi eh, ustrezne zapiske in eh, evidence, tako da bi kršitve človekovih pravic lahko bile ustrezno preganjane na sodišču. Spoštovanje pravičnega sojanja je zelo pomembno načelo, ki je temelj vseh eh, sistemov sankcij. In glede na to, da je to vprašanje tako pomembno, sem zelo zadovoljen, da prihaja do razprav v svetu, tako da se preučijo vsi ti elementi. Ko bodo strokovnjaki te razprave zaključili, pa se lahko začno bolj politične razprave. Ustvarjanje vsakega novega sistema je nekaj, kar mora sprejeti soglasno vseh 28 držav članic. To velja tudi za vzpostavitev konkretnih sankcij. Spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala za vašo pozornost. Veselim se že nadalj razprave. Hvala, hvala la, lepa. Gospa eh, Kalienta, za minuto, prosim. Hvala lepa. Takšen sistem, ki bi bil imenovan po Sergeju Magnitskemu, bi pomenil zelo pomembno sporočilo tistim, ki kršijo človekove pravice. To bi pomenilo, da bo Evropa predvidela resne posledice za vse tiste, ki eh, kršijo človekove pravice. Eh, Magnitski se je postavil proti korupciji Putinovega režima in proti poskusom skrivanja umorov. To je tudi eh, To je tudi tisti, eh, ki je poskušal preprečiti nekaznovanost. Prepričana sem, da so pozivi našega parlamenta, da se sprejme ta akt, dejansko pomemben za vzpostavitev pravne podlage za sankcije eh, za kršitve človekovih pravic po celem svetu. Nekaznovanosti ne sme biti. Ne sme eh, tisti, ki Eh, ubijajo uh, rohinje v Mjanmaru, ne smejo ostati nekaznovani, kakor tudi eh, ne drugi morilci po svetu. In zato je zelo pomembno, da pred uh, zaključkom našega mandata sprejmemo sistem. Svet doslej ni ustrezno ukrepal, vendar pa ta pobuda sedaj postaja vedno pomembna. Eh, gospa Gomež, dve minuti. Najlepša hvala. Večina eh, poslancev je zahtevala eh, tako pobudo, namreč pobudo, da se sprejme akt Magnitskega na ravni EU. Sprejetje takšnega akta bi bilo simbolično v boju proti korupciji in kršitvi človekovih pravic. Komisija mora sprejeti ustrezne okrepe za boj proti kršitvam človekovih pravic in proti eh, morilcem Magnitskega in drugih. Človekove pravice ostanejo zelo pomembna vrednota za Evropsko eh, unijo. Samo ime je simbolično. Imeti moramo pa vseobsegajoči akt, ki bi državam članicam omogočal sprejeti sankcije za kršitve človekovih pravic kajti izgleda, kot da je veliko naših vlad talk korumpiranih kriminalcev. In eh, tudi Washington v tem Trumpovem obdobju ni ravno idealen primer. Potem eh, je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 za eh, kršenje človekovih pravic je jasen signal, da bomo in da moramo vedno sankcionirati kršenje človekovih pravic. Kazenski pregon storilca mora biti v prvi vrsti, ampak treba je pogledati tudi tiste primere, kjer se morda storilci lahko izognejo roke pravice. Evropska unija že dolgo izvaja sistem sankcij, ki temelji na posameznih osebah v kontekstu umora nigerijskega eh, aktivista Kenza Roviva leta 2000, pardon, 1995 eh, je bil um, ustanovljen sistem za prepoved um, vstopa potencijalnih storilcev na tem področju. Ta sistem um, moramo izvajati še naprej, na kar se da transparenten in pa um, pravičen način, kajti samo tako lahko um, sistem sankcij tudi vodimo naprej. Um, Seveda pa moramo tudi poskrbeti za dokaze, ki bodo na voljo javnosti. Pomemben prispevek k boljšemu izvajanju tega sistema pa lahko eh, doprinese tudi organizacije civilne družbe. Hvala. From... Ali bi sprejeli eh, modri karton? Proceed. Od gospoda Hokmarka, prosim. Mikrofon, prosim. Mike. Yes. Mr. Speaker, uh... Gospod eh, predsednik, želim postaviti naslednje vprašanje. Zakaj želeni ne podpirajo predloga, da bi ta zakon imenovali Magnitski zakon? Ne samo zaradi simboličnega pomena, ki je očiten, ampak eh, zaradi načina, ki opredeljuje razlog za to zakonodajo. Zakaj imenujemo, zakaj potrebujemo to zakonodajo? In tudi zato, da znamo posta, poslati signal tistim, ki bogatijo na račun svojih ljudi. Zakaj e, ne marate podpreti predloga, da bi temu zakonu dali ustrezno ime? Hvala za vaše vprašanje. V podboru za človekove pravice smo uh, precej razpravljali o tem z drugimi političnimi skupinami. Na svetu obstaja samo en primer in sicer uh, e, zakonodaje v ZDA, ki To zakonodajo namensko poimenuje zakonodaja magnitski. Obstajajo pa tudi drugi primeri, kot naprimer v Kanadi, kjer uh, zakonodaja uporablja strokovno terminologijo. Mislim, da kolega nima prav, ko pravi, da se zakonodaja jemlje manj resno, zato ker ne vsebuje imena konkretne osebe. V odboru ni govoril o tem, da bi lahko v besedilu resolucije jasno tudi izpostavili sklic na resolucijo Magnitski, oziroma na primer Magnitski, ki je bil odločilen v primeru podobnih primerov po svetu. Hvala. Hvala lepa, gospod Troščinski, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Nujno je sankcionirate vse kršitve človekovih pravic, ampak ni Evropska unija tista, ki bi morala naložiti te sankcije. Države članice vedno ne podpirajo vaše politike na eh, področju migracij. Eh, tu misli zlasti na Polsko in Mačarsko. In eh, mislim, da instrumentalizirate človekove pravice za svoje politične namene, in istočasno tudi na ta način želite skriti prave nevarnosti za evropske državljane, kot so radikalni islamizem, ki grozi tudi eh, pravicam žensk. V Franciji smo v 20 letih eh, objokovali več kot 100 žrtev. In kako naj ne omenjam člo, eh, Evropskega sodišča za človekove pravice, ki v bistvu ščiti te eh, iste teroriste. Prepovedali so izgon Kamela Alduija, alžirskega terorista. In poleg tega sodišče prepoveduje sistematično preiskovanje eh, zapornikov, kar je omogočilo eh, napad eh, prejšnji teden se strani enega zapornika v enem na, od naših zaporov. Hvala lepa. Na Andri Kijene, unmi. Hvala lepa. Gospa Andrikjene, eno minuto. Vsi zelo dobro poznamo, kakšen je eh, kontekst eh, osnutka resolucije, o kateri razpravljamo. Estonija, Latvija, Litva, ZDA, Združeno kraljestvo in eh, Kanada imajo svojo zakonodajo, tako imenovano magnitski zakonodajo, ki opredeljuje sankcije za hude kršitve človekovih pravic. Veliko krat smo zahtevali, da na ravni EU sprejmemo ekvivalentno zakonodajo. In prepričani smo, da je to treba hitro narediti. Pozivam gospod Magerini in komisijo ter službo za zunanje zadolovanje, da vzpostavi zakonodajni predlog za eh, zakon, eh, dajo magnetski pred koncem tega sklica. Mislim, da imamo dovolj različnih interpretacij in različnih načinov implementacije evropskih sankcij in mislim, da bi s tem morali končati. Hvala lepa. Gospod Asis, eno minuto. Gosp, gospod predsednik. tre, trenutno je Evropa tisto eh, področje, ki, kjer za človekove pravice najbolj eh, skrbimo, kjer so človekove pravice najpomembnejše. Kaj ti kršilci vedo, da uh, bodo morali odgovarjati, ampak politična in moralna avtoriteta bo ostala trdna le, uh, če bo omogočala, ne, če bo omogočala da so eh, kršilci kaznovani. Pri, potrebujemo tudi odvračalne ukrepe, ki bodo presegali samo diplomacijo. Krepitev sankcij je nekaj, kar je pomembno. Sankcije morajo biti tudi specifične in na ta način bomo tudi eh, Eh, izboljšali svoj ugled. Jurid, eno minuto. Gospod predsednik, naša politika na področju človekovih pravic bi morala temeljiti na nekaterih eh, enostavnih načelih. V prvi vrsti je treba pomagati tistim in jih podpreti, ki branijo naše eh, vrednote. Vedeti moramo, kdo nam hoče dobro. Moramo spoštovati tiste, ki branijo druge, recimo eh, Eh, tisti, ki eh, branijo in varujejo krščane tam, kjer so ogroženi. Vedno mora v središču našega dela biti oseba. Izredno pomembno je zagotoviti pravico do življenja, ki je najpomembnejša eh, od vseh pravic. Seveda mora Evropa tudi posredovati na humanitarnem področju, tam, ker je to potrebno. Eh, Evropa mora posredovati tudi na tistih mestih, kjer prihaja do nepravičnosti. Ampak ved, vedno so osebe tiste, ki eh, se skrivajo za različnimi politika in ne pozabimo vsega tega, kar sem ravno kar povedal. Spas Argentini. Najlepša hvala, hvala gospod. Hvala, gospod predsednik. V prejšnjem življenju in tudi kot poslanka sem se 18 let ukvarjala s sankcijami zoper vlade v Zimbabvo. Šlo je takrat za tako imenovane pametne sankcije, pa kljub temu smo vsako leto februarja videli, da smo bili priča boju v svetu, da bi se te sankcije nadaljevale še eno leto. Ko zdaj poslušam te kol naše kolege, se zdi, kot da bi zdaj končno lahko imeli nov sistem sankcij, ki bo usmerjen proti posameznikom in ki bo morda uh, naredil razpravo o državnih sankcijah bolj preprosto. Ampak tako preprosto ni. Če vidimo, da je nizozemska vlada pripravila uh, pobudo in s to z nizkim profilom lani novembra, zato da bi države članice lahko prišle eh, k istemu, do istega stališča glede tovrstnih eh, ciljenih sankcij, potem iz tega lahko razberemo, kako zelo težko to je. Vsi morda lahko sugerirate, da je to zelo preprosto in da če bomo eh, temu odstavku ali pa zakonu dali neko posebno ime, da bo to imelo dodatne nove pravice, ampak ni tako. Merci, Monsieur le Président. Gospa Noti, hvala lepa. Še enkrat, eh, v bistvu prepisujemo ameriški zakon, tako imenovani, eh, Magnitskijev akt, katerega edini način je bil, eh, katerega edini cilj je bil usmerjen proti, Rusom in preprečiti, njihovo, vmešavanje v njihove zadeve ter okrepiti svojo regionalno moč vi pa želite tudi dobiti določen vpliv, ki jo imajo samo še nekatere države članice. Dovolj hipokrizije. Ni potrebno biti zelo pameten, da bi vedeli, da eh, proti eh, nekaterim eh, voditeljem ne bo nobenih sankcij, če bo Evropska unija menila, da bo na ta način kaj pridobila. Kajti danes je pomemben samo dobiček, kajti Eh, še vedno eh, obstajajo eh, načini presoje, ki so samo črni ali beli. Hvala lepa, gospod Salafranca, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Od leta 1990, ko smo demokratično, oziroma klauzulo o demokratičnosti in tem pristopu prvič vključili v sporazum z Argentino, je ta klauzula postala del vseh prihodnih sporazumov Evropske unije s tretjimi državami. To je zdaj postal že DNK Evropske unije. Hkrati pa je tudi znak, da se zazemamo za temeljne svoboščine in pa človekove pravice. Ampak gre za to, da ti ukrepi nimajo neposrednih učinkov, ki se niso takoj vidni, hkrati pa tudi ne vemo vedno, kaj lahko to sproži. Zelo pogosto eh, se spuščamo v postopke, ki so anonimni, kot je dejala komisija. Včasih se stvari celo spremenijo čez noč in zato je pomembno, da Evropska unija eh, ima sistem učinkovitega eh, in prilagodljivega izvajanja sankcij v primeru kršenja človekovih pravic. S tem bo lahko Evropska unija bolj dosledna pri izvajanju svojih načel in tudi bo postala bolj verodostojna na globalni ravni. Hvala. Hvala. Gospa Piri, izvolite. Pozdravljam ta predlog. Zaščita človekovih pravic je ena najosnovnejših temeljnih vrednot Evropske unije in nažalost Evropska unija ne kaže vedno enotnega obraza zoper posameznike, ki kršijo te temeljne pravice tiste, ki so krivi hudih kršitev človekovih pravic, eh, moramo povedati, da nimajo dostopa do Evropske unije in njiho, zavržnitev njihovega premoženja je tudi učinkovit eh, instrument tukaj lahko vidimo, da pod s tem imamo še dodatno prednost, da se s tem borimo proti kršitem človekovih pravic, kjer najbolj boli, hkrati pa to ne prizadane celotne države. Sočasno pa ohranjamo neutralnost našega sistema sankcij, kajti ta bo nepolitiziran. Zato se že veselim konkretnega predloga komisije, tako da bo naša unija bolj kot doslej zmožna Eh, ščititi univerzalne človekove pravice. Hvala, gospod Hautala, za minuto in pol, izvolite. Much, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Danes je svet priča eh, vedno večjemu številu eh, avtokratskih vlad in pa režimov. Naša škatla urodi na področju eh, boja proti eh, kršenju človekovih pravic se mora okrepiti. Ta teden smo spremljali situacijo v državah kot so Rusija, Kitajska, Turčija, Nikaragva, Kazahstan, v katerih eh, se dogajajo popolnoma nedemokratične stvari in ki zaveze teh držav na področju človekovih pravic postavljajo pod vprašanje. Zato moramo tudi naš sistem sankcij prilagoditi. Globalni eh, oziroma evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic pa je najboljši način, kako to storiti, kajti eh, ta sistem, ki mora biti delovati celo, celostno, moramo imeti na voljo takoj. Hkrati pa moramo poskrbeti, da bodo uh, eh, upoštevanje najvišja načela, torej upoštevanje dokazov uh, in pa uh, priprava seznamov, ki bodo temeljili na jasnih informacijah. Samo tako bo lahko ta sistem legitimen in pa pravičen. Ne želimo si, da bi prišlo do uh, sistema, kot ga poznajo ZDA, kajti sistem sankcij ZDA ne vsebuje dovolj pravnih varovalk. Zato sem tudi zelo uh, hvaležna tako svete, kot tudi visoke predstavnici, da sta do tega morebitnega novega instrumenta zauzela odprt pristop. Gre za kompleksen sistem, ki ga je treba začeti izvajati in nikakor si ne moremo privoščiti, da bi to spodletelo. Hvala. Hvala. Gospod Zajlstra. Ne, nije tu, dobro. Gospa Kelan, za minuto, izvolite. Gospod Kelam. Najlepša hvala, gospod predsedoči. Evropski ministri so se končno odločili za vzpostavitev globalnega sistema sankcij za kršenje človekovih pravic. Ampak, če želimo, da bo to učinkovit sistem, ga morajo vse države članice tudi izvajati dosledno. Pozdravljam eh, predloge, da se na tem področju odpravi sistem glasovanja eh, uh, soglasjem. Ampak hkrati ne smemo omejati tistih, ki se s tem ne strinjajo. Izvajanje mora biti obvezno za vse. Od leta, eh, oziroma od sklepa parlamenta 1914 o uh, pripravi zakonodaje Magnitski, se je, mar, se je zgodilo marsikaj. Uh, Eden od predlogov je bil, da sledimo ZDA na tem področju, ampak meni se zdi pomembno, da predvsem ohranimo simbolno poimenovanje te zakonodaje z imenom Magnitski. Bi pa tudi omenil, da je sramotno, da Rusije zaenkrat nismo vključili na črni seznam držav, ki podpirajo tako pravne zane kot tudi terorizem. Hvala. Hvala, gospod Andrulakis, za minuto. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija je vodilna, ko gre za zaščito človekovih pravic v svetu. Zamisel, da bi vzpostavili globalni sistem sankcij za kršenje človekovih pravic, ki bi veljal za celoten svet, za vse vlade, za vse države, je ogromen izziv. Ampak mislim, da se moramo odzvati kar se da pozitivno, kajti samo tako bomo lahko ohranili našo verodostojnost tudi v očeh naših državljanov. Ti pričakujejo, da bo Evropska unija temeljila na človekovih pravicah in pa temeljnih svoboščinah. Ampak za tak sistem potrebujemo najprej nekaj pogojev. Sistem mora biti zasnovan na eh, soglasju. Nikakor ne smejo določene države tu prehitevati, druge pa zavirati postopkov. Nekateri govorijo, da na Bližnem vzhodu naprimer, ne prihaja do kršenja človekovih pravic, eh, to pravi desnica, levica po drugi strani pa trdi, da naprimer, v Venezueli trenutno ni humanitarne krize. Zaščititi moramo naše človekove pravice in to ne more biti predmet pogajen. Hvala. Hvala, gospod Štetina, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje. Ni prvič, da Evropski parlament poziva k vzpostavitvi eh, globalnega sistema sankcij za krčenje človekovih pravic. Podobno kot ZDA, Kanada, Litva, Latvija in Estonija, eh, mora tudi Evropska unija vzpostaviti podobno zakonodajo. In ta zakonodaja se mora imeti po gospodu Magnitskem. Sodišče moramo oziroma sodišče je pozvalo komisijo in pa parlament, da pripravi zakonodaje na tem področju, zakonodaje, ki bo eh, pojmenovana po Magnitskem in ki bo tudi vključevala eh, ukrepe, kot so zamrznitev premoženja, torej ciljno usmerjene ukrepe zoper finančne interese določenih oseb in pa držav. Posem podpiram ta mehanizem, eh, ki bi lahko bil še bolj učinkovit pri kaznovanju posameznikov, ki so kršili človekove pravice. Uh, če bo Evropska unija, oziroma če želi Evropska unija eh, ostati zvesta uh, svojim načelom, potem moramo sprejeti to zakonodajo. Nikakor ne smemo sprejeti zakonodaje, ki bi oslabila našo avtoriteto in hkrati eh, okrepila režime na tem. Hvala. Hvala, gospod Rodrigež, za minuto, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Spoštovani gospod komisar, za tiste, ki iztrebljajo v imenu religije, ki trgujejo z orožjem, ki ubijajo novinarje, nikakor ne sme, eh, oziroma eh, ti morajo biti pred roko pravice, ne smejo biti nekaznovani. Ampak po drugi strani tudi Evropska unija ne sme ščititi eh, kršiteljev človekovih pravic. Vzpostaviti moramo sistem, eh, ki se bo, ki bo lahko uspešno kaznoval eh, tiste, ki kršijo človekove pravice. Zdaj je čas, da se pridružimo drugim državam, ki so že stopile eh, na to pot. Vzpostaviti moramo sistem sankcij, s katerimi bomo, oziroma, s kateri bomo lahko kaznovali kršitele človekovih pravic. Ne smemo samo govoriti o tem in eh, omenjati visoko letečih besed vsekakor moramo vzpostaviti sistem, s katerim bomo ljudi kaznovali. Hvala. Hvala. Zdaj pa sledi postopek Catch the Eye. Prijavilo se je sedem kolegov in kolegic, ki želijo besedo. Prosim, da se držite minuta, ki ga imate na voljo za to. Gospod Zdrojevski, izvolite. Sankcije. Ne veže Najlepša hvala. Najprej bi dejal, da ne verjamem v sankcije. To ni edina rešitev eh, ali edini instrument, ki ga imamo za to, da izvajamo pritiska na koga. Enako velja tudi za resolucije. Več kot bomo imeli resoluciji, bolj bodo te neočinkovite. Sam sem predsednik eh, delegacije za Belorusijo in vem, kako uspešno izvajati pritisk na nekoga. Treba je vzpostaviti uh, ustrezne kanale za komunikacijo in ob tem seveda upoštevati tudi specifično situacijo, v kateri se država nahaja. Danes bi rad spregovoril, ker nisem zato, da se uh, še naprej pripravlja ogromno neke zakonodaje, ki pa v praksi ne deluje. Ne želim si, da bi prišlo samo do, do resolucij in pa sankcij na papirju. Vzpostaviti moramo tudi druge instrumente, ki bodo dejavni v praksi. Hvala, gospod Maurides. Gospod Maurides. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi izpostavil pomen Eh, vzpostavitve sistema sankcij za kršenje človekovih pravic. Želim si, da bi ta sistem veljal tudi za vlade, ne samo za posamezne ljudi, ki zgrešijo kazniva dejanja, ampak tak sistem mora biti nepristranski in učinkovit. Kajti, če se nek zločin zagreši znotraj Evropske unije, se lahko zagreši tudi izven Evropske unije. Storilci so lahko naprimer v Rusiji ali v Turčiji. Ampak In ne vem, ali bomo te ljudi lahko dosegli. Upam, da bomo videli v prihodnje. In želim si tudi, da bi vse te storilce eh, obravnavali na enak način. Jasno pa je, da z instrumenti, ki imamo na voljo, storilce v EU ne obravnavamo na enak način. Eh, napadi na eh, kristijane na severnem delu Cipra, ki je okupiran, je zločin, ampak o tem sploh ne govorimo. Hvala. Hvala, gospod Tomašič. Hvala. Človekove pravice so in še vedno kršijo tudi številne tretje države, s katerimi imamo tako diplomatske kot tudi trgovinske odnose. Nekatere med temi so naše zaveznice, pa tudi nekatere države članice to počnejo. Evropski voditelji sicer pogosto govorijo o tem, da je Evropska unija vrednost, eh, pardon, skupnost vrednot, ampak zelo pogosto smo s temi pravicami tudi trgovali sankcije za sistematično kršenje človekovih pravic znotraj Evropske unije mora prav tako obstajati, ker, so, ker je to početje kršitev evropskih sporazumov. Zato imamo tudi sodišče, sodišče Evropske unije. Novih mehanizmov zato ne potrebujemo. Bojim se, da bi ti mehanizmi lahko bili izkoriščeni za discipliniranje držav članic, ki se z Brusljem ne strinjajo o isti, torej ne strinjajo o glede eh, vizije Evropske unije. Treba je spostaviti mehanizme, ki bodo učinkoviti in to moramo izvajati tako skozi sankcije, kot tudi druge sporozume, kot so trgovinski in pa ostali. Hvala. Hvala, gospod Sole. Thank you, president. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Če želimo, da bo Evropska unija uh, verodostojna na področju zagovarjanja človekovih pravic v svetu, moramo storiti več ne samo govoriti, potrebujemo instrumente, kajte samo tako bomo lahko izrekli sankcije zoper državne in nedržavne akterje, ki so odgovorni za kršenje človekovih pravic. To je naš imperativ. Na ta način lahko Evropska unija ostana, ostane vodilna na področju zaščite človekovih pravic v svetu. Evropska unija mora, se mora obnašati kot eh, odgovoren in pa verodostojen dejavnik. Boriti se mora proti avtoritarnim in totalitarnim režimom, ki še obstaje. To je naša pravica, kajti ohraniti moramo človekovo dostojanstvo. Otežiti je treba življenja tistih, ki kršijo človekove pravice ali so v to na drugačen način upleteni. Zaščititi moramo tudi žrtve teh kršitev in podpreti tiste, ki se proti temu borijo. Zato pozivam svet, da v zvezi s tem instrumentom, ki ga nujno potrebujemo, dosežeš dogovor. Hvala. Hvala, gospod Hadži Georgiou. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi. Na področju človekovih pravic ne bomo učinkoviti, če ne bomo imeli na voljo sistema sankcij. Ampak do sankcij mora priti zgolj po demokratični razpravi z državo, ki jo morebitne sankcije lahko prizadanejo. Mislim, da moramo tudi eh, spodbuditi razpravo s prebivalstvom zadevne države, ne samo z njenim vodstvom. Če bi do takšne razprave prišlo, potem, oziroma če ne, do takšne razprave ne bi prišlo, potem bi se lahko na sankcije gledali kot nekaj usiljenega in tudi nekonstruktivnega. Hvala. Globalni trendi gredo v smer spodkopavanja mednarodnega prava, še posebej na področju človekovih pravic. Multilateralizem je na udaru številnih držav. ZDA so pri tem vodilne in v tem kontekstu je ključno, da zunanja politika Evropske unije še naprej temelji na eh, zaščiti človekovih pravic, vladavine prava in pa temeljnih svoboščin. Zato mi je eh, evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic všeč in želim si, da to še napreduje. Sankcije so lahko učinkovito orodje, ampak morajo biti ciljno usmerjene in učinkovite. Dost, koherenten sistem sankcij eh, e, v EU je zato korak v pravo smer. Napredek na tem področju me nekako opominja na to, da eh, zaradi Brexita Združeno kraljestvo pri teh politikah ne bo moglo sodelovati. Od začetka pogajanj o Brexitu je naša konzervativna vlada bila izjemno cinična, sploh ko gre za zunanjo politiko. Tereza May se drži za roke s predsednikom Trumpom in ostalimi, eh, minister trgovino Liam Fox pa se druži z morilcem Dutertejem, predsednikom Filipinov. 28 držav članic ki smiselno sodelujejo v okviru evropskega sistema sankcij, je veliko bolj učinkovit sistem kot pa nek obupan otok. Hvala. Gospa Miranda, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tak sistem na evropski ravni je nujen, ampak ne bi smeli govoriti samo o vizijah, ampak bi morali pripraviti konkretne instrumente. Omenila bi tri države. Maroko, kjer gre za primer RIF, borce za človekove pravice, ki so bili eh, strani maroških oblasti eh, aretirani zaradi eh, izpostavljena določenih primerov kršitev. Potem je tu Zahodna Sahara, kjer obstaja kar nekaj zapornikov, ki gledovno stavkajo zaradi kršenja človekovih pravic, pa če Turčijo bi omenila. Ampak o Turčiji bomo govorili malo pozneje. V Turčiji je ogromno ljudi, ki so zaprti, novinari in ostali. Potem pa je tu še Izrael. Kaj je z Izraelom, gospod komisar? Prosim, da Izrael obravnavate na enak način kot druge države, ki kršijo človekove pravice. Kaj pa je z napadi na uh, Gazo? Tudi tam je prišlo do zločinov, do zločinov zoper eh, človeštvo. Od leta 2018 je umrlo ogromno ljudi, tam 35 od teh je bilo otrok. Hvala. Gospod komisar Han, beseda je vaša. Prosim, da pozamete to razpravo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani evropski poslanci in poslanke. Najprej bi se vam zahvalil za to zelo koristno eh, in pa tudi eh, ažurno mm, razpravo. Hvala vsem za vaše komentarje, predloge in pa vprašanja. Današnja razprava kaže na to, da je potencijalni evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic prepotreben, eh, ukrep, ki pa ga moramo še analizirati. Trenutne razprave se vrtijo predvsem okoli odprtih vprašanj, kot so eh, politična odločitev glede eh, smiselnosti posameznih ukrepov. Svet bo o tem še razpravljal in želim si, da bo eh, čim prej sprejeta konstruktivna odločitev glede tega. Ta bo sprejeta s soglasjem. Še enkrat hvala Evropskemu parlamentu za to, ker tej zelo pomembni tematiki namenja toliko časa in pa pozornosti. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Pet predlogov z resolucijo imamo. S to informacijo tudi zaključujemo s to razpravo. Glasovanje o tem bo potekalo v četrtek. Tako, nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo Katja Piri in sicer poročilo o Turčiji za leto 2018. Počakali bomo na predstavnika sveta. Mislim, da ga še pričakujemo. Tako da bi najprej dal besedo gospe Kiri ki bo predstavila poročilo. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Sedeti v ječi 17 mesecev, ne da bi vedel, česa si obtožen, to je današnja realnost v Turčiji. Moslom Kavala je bil prijet oktobra leta 2017. To je vodilna osebnost v civilni družbi Turčije in tudi eden od številnih žrtev eh, eh, eh, predsednikovega boja na, oziroma lova na um, čarovnice. Prejšnji teden so ga izpustili, grozili pa so mu, da je želel uh, vreči vlado in da če bo uh, spoznan za krivega, da ne bo imel možnosti pritožbe. Ta obtožnica uh, se uh, navezuje na proteste na trgu Gezi, ki kaže, uh, da naj bi šlo za mednarodno zaroto zoper vlado. Dokazi zoper vlado. Eh, kavala pa so bili to, da je ponujal plastično mizico v enem klicu in eh, v drugem eh, klicu je pravil, da bo ponudil mleko in sok. Nihče drug, z nikomer drugim, ki je vodil opor, ni bil povezan. Lahko bi se smejali ob tem, če ne bi bilo tako resno. Torej, to je raven, v katero je potonila turška demokracija. In kakšen je odziv Evropske unije na vse to? Kakšen je odziv na očitne kršitve človekovih pravic v naši sosedščini? V zadnjih petih letih je Evropska unija bila glavna, ki je govorila o tem, pa tudi zahtevala od komisije in sveta, da porabite vsa orodja, ki so na voljo, da bi poslali predsedniku Erdoganu jasno sporočilo, da ne bi prišlo do nadaljnega nazadovanja. Hkrati pa, da bi pokazali Evrops, eh, turškim državljanom, ki spoštujejo eh, vladavino prava in uh, demokracijo, da jim Evropska unija sta, stoji ob strani. Vendar pa evropski voditelji tega niso uspeli zagotoviti. Turčija ni več novica. Le takrat, če kadar gre za evropske državljane, se o njej sliši. Zdi se, kot da so predstavniki vlade sprejeli, da je situacija v Turčiji takšna, kot pa če. Naši pozivi, da se spoštujejo temeljne pravice, so naleteli na gluha ušesa ne le v Ankari, ampak tudi v evropskih prestolnicah. Vsa končna, vse končne meje so bile eh, pre, presežene, od, r, vladavina prava je bila razgrajena in uh, eh, tu nova ustava utrjuje eh, Erdoganov avtoritarni režim. Zato pozivamo svet naj uradno prekine pogovore o pridružitvi s Turčijo, ne da bi kdorkoli resno razmišljal o pridružitvi v teh. Um, razmerah, ampak nadaljni pogoji, pogoji eh, s predsednikom Erdoganom v takih razmerah so eh, šarada. Hočemo slišati, kaj bo storil, kaj bo Evropska unija eh, storila za Kavalo in tudi za Demirteša, ki je v zaporu že dve leti kot predsednik opozicije, pa tudi za druge, ki so v zaporu. Deset tisoče jih je, ki jih je bilo zaprtih brez poštenega sojenja. Kaj bo Evropska storila za matere, sobotne matere, ki ne sme več protestirati za homoseksualce, za pogumne ženske v Turčiji, ki so 8. marca šle na ulice in ki eh, so eh, potem videle, kako policija strelja na nje z, z gumijastimi naboji. Uh, Eh, tišina sveta, podžiga avtoritarizem Erdogana, prav tako pa podžiga tudi razočaranje demokratov v Turčiji. Čas je, da pripravimo strategijo in s tem lahko začnete že ta petek, ko boste imeli sestanek s turškim zunanjim ministrom. In gospod predsednik, naj povem oziroma se po vseh teh letih eh, zahvalim še vsem kolegom, poročalcem Senci, ki so sledili temu dosjeju zadnjih pet let. Eh, zelo dobro smo sodelovali in upam, da bomo tudi jutri lahko združili ta, ta parlament in dali jasen signal našim evropskim voditeljem. Hvala lepa. Hvala lepa, Kati. Um, asking, uh, Zdaj bi dal besedo gospod Čot v imenu sveta. Push the button. Mikrofon, prosim. Uh, Gospod predsednik, poslanke in poslanci, najlepša hvala za vabilo, da se smem udeležiti današnje razprave, kjer govorimo o poročilu Evropskega parlamenta o Turčiji za leto 2018 in kjer tudi preučujemo tisto, kar skrbi tako nas vse, pa tudi tisto, kar nas skupaj zanima. Vzeli smo na znanje to, kar vas skrbi uh, res, uh, in kar omenjate v resoluciji. Še naprej spremljamo razvoj v Turčiji in to zelo budno. Še zlasti spremljamo izvajanje ustavnih sprememb. To, kar je še zlasti zaskrbljujoče v tem pogledu, kot ste veliko krat povedali, je to, da še naprej opažamo nazadovanje na področju vladavine prava in tudi spoštovanja temeljnih pravic. Kot je zapisano tudi v sporočilu Evropske komisije za leto 2018 o širitveni politiki. Ta zaskrbljenost je bila tudi omenjena v sklepih uh, sveta lani julija, pa tudi v današnjem poročilu je jasno uh, opisana. Uh, V sklepih iz julija leta 2016 je svet ostro obsodil poskuš, poskus državnega organa z 15. julija in izrazil tudi solidarnost s turškimi državljani, pa tudi podpor demokratične ustanove Turčije. Evropska unija priznava resne um, varnostne grožnje, s katerimi se spoprijema Turčija, vendar pa nesorazmerni ukrepi, ki so bili sprejeti po spodletelem um, državnem udaru prav tako povzročajo številne skrbi. Turčija se odmika od Evropske unije, e, e, oddaljuje se od Evropske unije in vsekakor ne delujemo tako kot običajno. Vzeli smo na znanje vaš poziv k uradni prekinitvi uh, pristopnih progajanj s Turčijo. Vendar pa naj vas spomnim tudi to, da je svet v sklepih junija 2018 zapisal tudi, da so se eh, pristopna pogajanja s Turčijo učinkovito oziroma dejansko zaključila prav zaradi omenjenih eh, vzrokov. Sočasno se strinjamo z vami, da je zelo pomembno, da ne zapremo vrat Turčiji in da je treba ohraniti odprte komunikacijske kanale. Svet meni, da nadaljna angažiranost in še naprejšnji iskren dialog s Turčijo, ki je država kandidatka in partnerica za Evropsko unijo na številnih področjih, pomemben in da je to v najboljšem interesu obeh strani tukaj še zlasti omenjam oziroma želim omeniti skupne izzive, s katerimi se spoprijemamo. Sodelovati moramo na tistih področjih, ki, kjer imamo skupne interese, energetika, prevo, prevoz, gospodarstvo, trgovina, terorizem in tako naprej skupni akcijski načrt s turčijo za upravljanje beguncev in migracijskih tokov in tudi izjava oziroma dogovor iz marca leta dva tisoč šestnajst se še naprej izvajata v interesu obeh strani. uspešno sodelovanje je privedlo do bistvenega zmanjšanja Eh, smrtnih žrtev na morju, prišlo je tudi do manjšega števila migrantov, ki prihajajo iz Turčije in omogočilo je tudi boljšo prihodnost za migrante v Turčiji, za kar se uporabljajo tudi eh, sredstva Evropske unije. Svet podpira ugotovitev Evropskega parlamenta, kako pomembno vlogo Turčijo igra v odzivanju na migracijsko krizo. To je potrjeno tudi v sklepih sveta, v katerih eh, svet hvali Turčijo za konstruktivno sodelovanje na tem področju in za njena prizadevanja. Sočasno pa se mora Turčija zauzeti za normalizacijo odnosov s Ciprom in v celoti izvajati dodatni protokol k pridružitvenemu sporazumu. Dovolite, da izkoristim to priložnost, da vam zagotovim, da kot predsedstvo nameravamo obravnavati ta pomembna vprašanja, ko se bomo pogovarjali s turškimi sogovorniki na vsaki ravni in ob vsaki priložnosti. Storili bomo vse, kar je v naših močeh, da bi Turčijo prepričali, da izpolni obljube o reformah. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa ministrica Čot. Zdaj pa dajem besedo komisarju Hano. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, ministrica, poslanci in poslanke. Dovolite, da tudi jaz najprej čestitam poročevalki Kati Piri, pa tudi vsem poročevalcem v senci, ne le uh, tistim, ki so pripravljali poročilo za letos, ampak tudi v ostalih letih. Odlično delo ste opravili o uh, Turčiji, ki je država kandidatka, pa tudi strateška partnerica Evropske unije. Ko govorimo o vladavini prava in temeljnih pravicah je komisija v poročilu leto 2018 eh, že zapisala eh, določene skrbi in še naprej nas skrbi, v kakšni smeri potuje turško vodstvo. Nedavna obtožnica Ozmona Kavale in 15 ostalih akterjev civilne druže, ki so zelo spoštovani, kražejo, kako nujno je, da eh, priznamo in ugotovimo, pod kakšnim pritiskom je civilna družba v Turčiji prav tako je treba ugotoviti ali sodni proces v turčiji spoštuje domnevo o nedolžnosti in pravico do poštenega sojenja turčija pravi da je še naprej zavezana k pristopnim pogajanjem vendar pa potem ne sme biti presenetljivo da zelo budno spremljamo kaj se dogaja v turčiji in da izražamo tisto kar nas skrbi če so vrednote in načela na katerih je utemeljena evropska unija kršena čeprav se je evropska čeprav se je Turčija k njim zavezala tudi kot članica Sveta Evrope. Načrtovali oziroma pričakovali bi, da bi Turčija izvajala potrebne reforme. Vendar pa bo Turčija še vedno ostala seveda naša soseda in strateška partnerica Evropske unije, s katero bomo tesno sodelovali na področjih, kot so energetika, boj proti terorizmu, trgovina in migracije. Turčija je ključna akterja v tej regiji, ki je strateškega interesa za Evropsko unijo. Prav tako gosti največ beguncev na svetu in naše sodelovanje znotraj instrumenta za begunce je primer uspešnega sodelovanja. Uh, Več eh, dialogov na visoki ravni eh, je bilo že opravljenih tako na področju gospodarstva kot prometa in pridružitveni svet se bo sestal še ta teden. To je vse korusna, korisna platforma za nadaljevanje našega sodelovanja, pa tudi zato, da izmenjamo skrbi. Naša angažiranost ne pride brez eh, pogojev. Odprt dialog ne pomeni nekritičen dialog. Tako da 2. novembra v Ankari je visoka predstavnica, pa tudi jaz, jasno povedala našim turškim sogovornikom, da mora Turčija nujno spremeniti svojo politično držo, če resnično želi, da bi se odnosi med EU in Turčijo izboljšali in na uh, sestanku visokega di, uh, gospodarskega dialoga je podpredsednik Kajtenen izrazil, da nas skrbi tudi svoboda tiska, še zlasti zaradi pridržanj tujih novinarjev. Prav tako še naprej pozivamo Turčijo na izboljša odnose vsemi državami članicami na dvostranski ravni, še zlasti to velja za Cipr. Izpostavili smo, da bi se morala turška vlada vzdržati provokativnih in nezakonitih ukrepov, še zlasti v vzhodnem sredozemlju in tudi v Egejskem morju. Sočasno pa ne smemo izgubiti spred oči tudi dolgoročnih vidikov in tistih ljudi, ki, eh, na katere eh, negativni trendi, kar zadeva temeljne pravice, najbolj vplivajo. Še naprej moramo ponujati roko zlasti njim in jim pomagati, da bomo skupaj z njimi branili naše skupne in deljene evropske vrednote. Hvala lepa za vašo pozornost hvala lepa. Zdaj dobi besedo gospa Zomer. Gospod predsednik, gospod komisar, kolegi ministri in kolegice in kolegi. Zahvaljujem se poročevalki gospe Kati Piri za dobro sodelovanje in to že več let, tudi ko smo bile sodelavki pri drugih uh, projektih. Zdaj smo se pravzaprav eh, uspeli dogovoriti glede dobrega besedila, kjer je mogoče ga izboljšati le še na določenih mestih. Naprimer na tem mestu, kjer eh, zahtevamo, da bi se pristopna pogajanja zgolj začasno prekinila. Ta zahteva ni nova. Menimo, da se tam uveljavlja predsedniški sistem in da se odpravlja demokracija v Turčiji. Vendar pa seveda Eh, s tem nismo naredili nobenega vtisa na Erdogana, eh, ustava je bila spremenjena in demokracija je bila odpravljena. Tudi če bi bila, bile eh, pogajanja prekinjena, bi se to zgodilo. Z našimi sredstvi podpiramo turško vlado, ki krši človekove pravice, tudi zasleduje kritike tudi v tujino in jih obsoja na visoke so, ka, zaporne kazni. Lov na čarovnice delavnice se dogaja zoper privržence Gülena. Ali lahko to spremljamo in trpimo? Moja politična stranka meni, da je prav, da bi pristopna pogajanja dokončno zaključili in potem bi lahko ta sredstva, ki Turčiji namenjamo, preusmerili v civilno uh, družbo. Vsi vemo, da je Turčijo trenutno nemogoče sprejeti Evropsko unijo in da Evropska unija nikakor ni tudi zmožna nadaljnih širitev in to še nekaj časa ne. Zato podpira oziroma prosim za to, da bi se uh, spremenilo besedilo, ki v tej smeri, da se pozove k končnemu prekinitvi pristopnih pogajanj. Hvala lepa, gospod Boštinar. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod državna sekretarka, gospod komisar. Zahvaljujem se romunskemu predsedstvu in tudi komisiji za zelo uravnoteženo oceno odnosov med EU in Turčijo. Še naprej pa sem prepričan, da je Turčija pomembna partnerica Evropske unije. Širitveni proces eh, je omogočil, da bistveno vplivamo na turško pot proti demokraciji v zadnjih.